Hvala. Želel bi pozdraviti v naši sredi nadškofa, predsednika eh, škofovske konference Portugalske. Mislim, da je tukaj. Ste tukaj. Prisrčno dobrodošli. Še enkrat vas torej prisrčno pozdravljam v naši sredi. Želel bi izraziti tudi ob tej priliki naše sočutje glede na situacijo na Madeiri. Eh, vsekakor spremljamo eh, ne samo v mislih, temveč eh, tudi s svojimi načrti prizadete na Madeiri.